odpravi posledic škode, kaj šele, kadar govorimo o trpljenju. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem smo zaključili razpravo o poplavah. Sedaj pa imam krajšo informacijo, ki sem jo prejela od ljudske stranke za nova poimenovanja v odborih in sicer gre za sedem novih imenovanj to je tisto kar sem morala povedati še preden preidem